Zdaj pa nas čaka razprava o usmrtitvah v Egiptu. Najprej bomo besedo dali avtorjem vprašanj. Najprej gospa Andrikjene. Thank you. Egypt has gone. Hvala lepa, Egipt eh, je prežil veliko izzivov v po revoluciji 2011 in mednarodna skupnost podpira državo, svojim, ki se spopada s svojimi izzivi, ampak pogosti teroristični napadi, naprimer na Sinajo in na druge teroristični napadi v regiji ter stalni napadi na krščanske kopte, predstavlja zaskrbljujoč razvoj dogodkov, vendar pa to ne sme biti izgovor za egiptovske oblasti, da še naprej izvaja smrtno kazen, ki je zelo ponižujoča. Zelo me skrbijo množična sojenja, ki jih izvajajo sodišča v Egiptu in množično izrekanje smrtne kazni. Zato pozivam eh, Egipt, da takoj ukine takšno prakso in eh, odpravi obsodbe v tem eh, smislu. Takoj je treba zagotoviti moratorij za usmrstitve v smeri odprave smrtne kazni. Močno obsojamo uporabo smrtne kazni in Egipt bi moral upoštevati svoje mednarodne zaveze na področju človekovih pravic. Hvala lepa, gospod Tenok je naslednji za eno minuto. Egipt prehaja v demokracijo, pri tem pa se sooča z velikimi varnostnimi vprašanji, kar ilustrira tudi veliko število napadov ISIS-a, ki jih je vidimo predvsem na Sinajo in so smerjeni predvsem proti koptom, kot vidimo v državi, je, treba, je težko najti ravnovesje med povečanjem varnosti in bojem te, proti teroristom, vendar pa lahko uh, povemo našo zaskrbljenost glede eh, človekovih pravic, eh, sploh, ker se uporabljajo vojaška sodišča za sojenje civilistom, eh, uporablja se mučenje in vse večkrat se izreka smrtna kazen za različne prekrške. To nas zelo skrbi. V resoluciji pozivamo k nadaljnim preiskavam italijanskega raziskovalca Giulia Reginija in pozivamo k večjemu sodelovanju z egiptovskimi oblastmi. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa z Argentini je naslednja za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Moj predgovornik je govoril o prehodu v demokracijo v Egiptu. Ne verjamem, da lahko tako opisujemo, kaj se dogaja v Egiptu. Egiptov predsednik je prišel na oblast z vojaškim odarom. V zadnjih mesecih je bilo smrčenih 23 ljudi. Smrtna kazen je nekaj, kar Evropa obsoja že dolga leta. Zavračamo uh, smrtno kazen in vsako državo, ki jo izvaja, opozarjamo na to. Na to gledamo kot na institucionalni umor. In to v, pravimo tudi v situaciji, ko nima nobene alternative Asisiju, kajti njegov prijatelj je na kandidatni listi. Imamo pa tudi eh, zločince, ki niso bili nikoli obsojeni, zato bi morala Evropska komisija pripraviti ustrezne informacije. Gospod Korao, za minuto. Gospod Korao, izvolite hvala lepa predsedujoča danes razpravljamo o državi ki je presegla vse meje ko gre za kršitve človekovih pravic tako da zdaj ne moremo več govoriti o pravni državi odkar je sisi na oblasti je Egipčanska vlada ponovno začela nalagati smrtne kazni. Pri predhodni vladi se to ni dogajalo. Poleg tega ta vlada izvaja smrtne kazni v res pospešenem ritmu. Prihaja do kršene človekovih pravic, pravna država je popolnoma razpadla. Temu smo zdaj priča v Egiptu. Giulio Regeni, moj sodržavljan, je bil posiljen, mučen in ubit v tej državi. Tega državljana ne moremo braniti niti zdaj, ko je mrtev. Morda zato, ker smo prešipki ali pa zato, ker so interesi v gospodarskem partnerstvu z Egiptom previsoki. Mislim, da si težko predstavljamo, kaj vse doživljajo egipčanski državljani vsakodnevno, ko trpijo zaradi tega despota in zaradi nasilja. Koliko časa bodo Evropska unija in države članice še čakale za to, da storijo več, kot zgolj razpravljajo o kršitvah človekovih pravicah. To, kar se dogaja v Egiptu, je obsojanje vredno. Mi bi morali varovati človekove pravice in pravno državo. Ne smemo več skolj govoriti o tem, temveč storiti nekaj tudi konkretno v praksi. Hvala. Zdaj pa gospa Šake. Hvala lepa, gospa predsedujoča, eh, gospod komisar, gospe in gospodje. Zatviranje pod Asisijem je eh, časovna bomba. Se nišče ni ničesar naučil iz eh, preteklosti. Tukaj imamo omejitve za organizacije človekovih pravic, poleg tega pa so od leta 2014 izrekli več kot 2000 smrtnih kazn in 81 usmrtitev je bilo tudi izvedenih. To je rezultat te represije. Tisti, ki so, so v sojenju, trpijo zaradi zlorabe, zaradi trpinčenja. Seveda Egipt trpi zaradi terorizma, vendar pa ne moremo kot odgovor imeti državnega terorja. Zato moramo vsi tudi države članice glasno povedati, da obsojamo eh, takšna ravnanja, če bomo tiho, bo to katastrofalno. Vendar moramo biti realistični. Tudi to partnerstvo z Egiptom ne bo temeljilo na minimalnih standardih. Potem se moramo vprašati, kakšna je dodana vrednost takšnih dogovorov in tukaj moramo biti kot Evropska unija kristalno jasni. Hvala lepa, gospa Post, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes razpravljamo o usmrtitvah v Egiptu. Smrtna kazen pomeni kršitev pravice do življenja. Je najbolj kruta, nehumana in ponižujoče ravnanje eh, do nekega človeškega bitja. Nobene okoliščine, kakršne koli okoliščine ne morejo motivirati ubijanje človeškega bitja. Evropska unija si prizadeva za globalno ukinitev smrtne kazni. Podvojitev usmrtitev v dveh letih v Egiptu ni neka izjema. Uporabljajo vojaška sodišča, ki bolj ostro kaznuje kot civilna sodišča, ter uporabljajo zakon o terorizmu za eh, to, da se bojujejo proti uh, zagovornikom človekovih eh, pravic. Eh, mnogi ljudje so bili eh, trpinčeni in mučeni, da so podali pričevanja oziroma priznanja pred sodiščem. Predsednika Zizija pozivam, da takoj ustavi vse usmrtitve in odpravi smrtno kazen v Egipto. Gospe Mogherini pa pravim, da se mora zauzemati za vrednote Evropske unije in obsoditi usmrtitve. Hvala lepa. Še zadnja avtorica, gospa Vržja, za minuto. Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vse nevladne organizacije nas opozarjajo na to, da človekovih pravic nikoli niso tako kršili kot zdaj. Več kot 6000 aretacij od državnega odbara, od, udara, več kot 15000 ljudem so sodili na vojaških sodiščih, 150 otrokom, prihajajo do mučenja in na vsakodnevni osnovi nevladne organizacije, civilna družba, člani LGBT skupnosti so najbolj pogosta tarča. Uporaba smrtne kazni je neomejena, terorizem, trgovina z drogami, umori, posilstva, ugrabitve. To se dogaja egipčanska vlada ne deluje skladno z mednarodnimi pravili. Kako lahko v takšnem kontekstu poteka demokratične volitve, če so vse verodostojne kandidate umaknili oziroma jih odpravili? Drugi pa zapiramo oči pred trenutnim dogajanjem zgolj zaradi gospodarskega strateškega partnerstva. Hvala lepa, zdaj pa posamezne skupine. Gospod Kelly v imenu je Les. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da je to zelo uravnotežena resolucija, ki prepoznava eh, težave, ki jih ima Egipt, sploh kar zadeva hude teroristične napade, ki smo jim bili priča pred kratkem, kot eh, naprimer napad na koptsko eh, katedralo in napadi na Sinajo. Tako da je po njih po eni strani razumljivo, da so oblasti tukaj pod pritiskom in morajo reagirati, vendar pa to ne opravičuje množična sojenja za in stotine prekrškov, ki, za katere je predvidena smrtna kazen in mučenje, preden pride do sojenja. To so kršitve človekovih in civilnih eh, pravic. Seveda moramo spodbujati egipčane, da uh, sprejme moratori na smrtno kažen in jo kasneje odpravijo. Ampak hkrati moramo podpirati egipčane z trgovinskimi odnosi in pri boju proti terorizmu. Hvala lepa, gospod Panceri, socialistov in naslednji. Hvala lepa. Eh, v okviru eh, partnerstva 2017-2020 eh, med Egiptom in Evropsko unijo se je Egipt zavezal k temu, da bo spodbojal človekove pravice, temeljne svoboščine, demokracijo skladno sa svojo ustavo in za mednarodnimi standardi. Te zaveze pa ne izpolnjuje in to dokazujejo številne smrtne kazni eh, več kot 20 v zadnjem mesecu, ki so Eh, privedle do smrti ljudi, ki so jih najprej mučili, prijeli so jih brez obvestila in eh, procesi so potekali, to so bili navidezni procesi pred vojaškimi eh, sodišči. In sedaj se te dogodki intenzificirajo. Torej, mi smo večkrat, Evropska unija je večkrat obsodila smrtno kazen in je dejala, da ni mogoče imeti stabilnega partnerstva s to državo v luči dogodkov. Toda namesto tega izvajamo eh, realpolitik eh, in preziramo človekove eh, pravice in pravzaprav postanemo sokrivci za ta dejanja. Torej, če ne bodo tega v Egiptu odpravili, potem ne bomo odpreti novega poglavja partnerstva med Evropsko unijo in Egiptom. Še vedno čakamo resnico in pa pravico za uh, eh, uh, um, eh, Reženija, ki je umrl pred dvemi leti v Kajru, ampak eh, sedanja politična oblast nima dovolj interesa za rešitev tega vprašanja. Hvala lepa za IKR, gospod Vistisen. E Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa, gospod predsedujoča očitno smo napačno ocenili arabsko pomlad, očitno nismo dobro videli, v katero smer se bodo zadeve odvijale. Muslimanski bratje so dejavnik, ki je povzročil veliko težav. Res je, da ima egipčanski režim težave, ampak nekoliko pretiravate. Vidimo, kaj se je zgodilo v Iranu, naprimer tekom protestov, vidimo, kakšne so reakcije drugih režimov in kakšen je odziv Evropske unije. Mislim, da ne moremo tega primerjati s tem, kar se dogaja v Egiptu. Veliko energije porabimo za razprave v Kitajski, ZDA in Iranu, ampak o tem pa se pogovarjamo zgolj vsake tri mesece. Mislim, da moramo priznati, da ima Egipt težave s terorizmom, kar nas skrbi. Hvala lepa, gospod eh, Krespo. Hvala, gospa predsedujoča. Po državnem udaru leta 2013, marca, potekajo v Egiptu predsedniške volitve. In zelo verjetno je, da na teh marčevskih predsedniških volitvah ne bo opozicijskih članov, kajti opozicijski člani so omaknili svoje kandidature zaradi ustrahovanja ali pa ker so jih aretirali. Pod pretvezo boja proti terorizmu izvajajo preganjanja in aretacije med novinarji, med eh, civilno družbo in ostalimi. Kljub temu državljani še vedno protestirajo. 23 oseb so v zadnjem mesecu obsodili na smrtno kazen, sodili so jim na vojaških sodiščih brez kakršnih koli jamstev. Ampak Evropska unija gleda stran, kljub temu ohranja odnose s to državo, čeprav krši človekove pravice. Zato zahtevam, da Evropska unija predstavi tudi svoje stališče do vseh teh dogodkov, da preneha izvažati orožje v Egipt in da zahteva, da se spoštujajo temeljne človekove pravice, sicer ne bomo priznali volilnega rezultata. Hvala lepa, gospa Barbara Lohbihler od Zelenje. Za eno minuto izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V zadnjih štirih letih so v Egiptu uh, obsodili na smrt eh, več kot 2000 oseb in na najmanj 81 so jih že usmrtili. Bojimo se, da bo število usmrtitev še naprej hitro naraščala. Poleg tega je situacija v zvezi s človekovimi pravicami dramatična. Kritiki vlade se zapirajo, novinari, pravniki, zagovorniki človekovih pravic, ljudi se aretirajo in izginejo. Strokovnjaki poročajo o tem, da se. Eh, ujetnikem sistematično muči, kar je sramotno. Kako dolgo bo Evropska unija še stala ob eh, tem, kar se dogaja v Egiptu? Eh, partnerske prioritete oziroma sporazum o partnerskih prioritetah iz leta 2017 zajema tudi oboje strans, ko so vzemanje za človekove pravice, ampak pri teh zločinih in pri poslabšanju situacije v Egiptu se ne sme Evropska unija skrivati za temi lepimi besedami, temveč mora odločno izvajati pritisk na egiptovsko vlada. Hvala lepa, gospod Kas Taldo za EFDD. Hvala lepa. 26. decembra so obtožili za terorizem 15 ljudi, to je ob, uh, odločilo vojaško sodišče. In sedaj imamo uh, nov rekord, največ uh, ljudi, ki so jih obsodili. In uh, to ostajajo uh, ljudje, ki so jih mučili. Uh, obstajajo dokazi o tem, kako ljudi mučijo in to je povsem nesprejemljivo. Ljudi izginjajo, naprimer um, intelektualci, zagovorniki človekovih pravic ali pa Giulio Regeni, raziskovalec, njegova smrt še vedno ostaja zavita v uh, mok. In oblasti nimajo uh, milosti niti za mladoletnike, uh, kajti uh, po eh, pokolu neke vase so našli tudi mrtve otroke. Pri tem pa se uporablja evropsko orožje. Eh, mi, je, mi izvažamo orožje v Egipt in tako postajamo sokrivci. Ali je to partnerstvo, ki ga želimo z Egiptom? Ne. Eh, zahtevajmo embargo za izvoz eh, eh, orožja v Egipt in zahtevajmo pravico za Đulja Ređenja in pa za vse žrtve tega brutalnega režima. Hvala. Hvala lepa, gospod Weidenholzer je naslednji za eno minuto. Ni prvič, da imamo razpravo o situaciji glede človekovih pravic v naši sosedi v Egiptu. To moramo vedno znova početi, dokler se ne bo situacija odločilno spremenila. Vse ostalo bi bilo malo marno. Zelo motiča iluzija je meniti, da bomo sistematično državno represijo rešili problem terorizma. Z Egiptom smo osodno povezani in vse, kar se dogaja v Egiptu, neposredno vpliva na nas v Evropi pravna država, demokracija in človekove pravice so najboljši garant za stabilnost. Zato z veliko zaskrbljenosti spremljamo obsesivno uporabo smrtne kazni, sistematično oviranje pravice do zbiranja in izražanja. Zato pozivamo Asizija, da da moratorij na izvajanje smrtnih kazni in eh, da omogoči demokratične alternative v naslednjem mandatu. Najlepša hvala, gospa Bojlan, za eno minuto. Hvala lepa. Ponovno razpravljamo o človekovih pravicah v Egiptu, tokrat eh, upravičemo, ne samo obsojamo smrtno kazen, ampak tudi eskalacijo izvajanja usmrtitev. Tukaj imamo veliko težav. Ibrahim Halawam, eh, ki so ga ubili, lahko priča o tem, eh, do 30. januarja v dveh mesecih je bilo usmrčenih 23 eh, ljudi. Večinno niso sodili pred vojaškimi sodišči, kar nas še bolj skrbi, da odvetniki niso bili obveščeni pravčasno, da bi vložili pritožbe, družine niso, se niso mogle posloviti od ljudi in veliko jih še poskuša ugotoviti, kako priti do trupel um, sorodnikov. Pogosto obsojamo Egipt, ampak potrebujemo aktivnost. Egipt mora izpolnjevati svoje obveznosti v skladu s svojim pridružbenim sporazumom domu. Treba je poskrbeti za civilno družbo, ki ne povečuje nestabilnosti, ampak jo omogoča. In eh, ljudje ne morejo tega povedati, ker jim to preprečujejo. Hvala lepa, gospa. Džil za eno minuto v imenu socialistov. Ko smo prejšnji oktober razpravljali o Egiptu, je komisija eh, govorila o pričakovanjih egipčanov glede demokracije, človekove pravici in uh, Eh, gospodarski rasti. Takrat smo zaupali v partnerstvo in sem imela dvome. Danes še bolj prihaja do velikih eh, kršitev človekovih pravic. Skoraj 30 eh, ljudi so usmrtili, kako to upravičuje Asizi in večina jih je bila obsojena pred vojaškimi sodiščami. Zato se moramo vprašati, Če egiptovske oblasti ne bodo sprejele takojšnjega moratorija na izvajanje smrtnih kazni in sprejela zakonodaje za pravčasno pravično sojenje, kdaj bodo države članice prekinile dobavo blaga e, egipčanom in opreme, s katero izvajajo represijo nad svojimi državljani in kako bomo omogočili e, svobodni Egipt e, tudi če eh, nismo enakega mnenja glede smrt, eh, ne kazni, moramo imeti skupne cele pri gospodarski politiki. Hvala lepa. Imamo tri prijave za postopek NCA in gospod Farija ima prvi besedo. Izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. 2011 eh, smo bili pričati na tisoč demonstrantov, ki so želeli spremembe demokracije od 7, 6, 7 let kasneje, pa od tega ni ostalo nič. Gre za represijo, kršijo eh, se človekove pravice, o smrtitve imamo med novinarji, borci za človekove pravice, pripadniki LGBTI skupnosti. Zaporniki so podvrženi mučenju, usmrtitve pa se povečujejo po ponovnem prevzemu oblasti. 81 usmrtitev smo imeli v, oziroma 23 usmrtitev smo imeli v zadnjem letu. 81 usmrtitev od leta 2014. Evropska unija je glavni gospodarski partner Egipta in mora ustrajati, da Egipt izpolnjuje svoje obveznosti v okviru mednarodnega prava. Treba je sprejeti memorandum eh, na izvajanje smrtne kazni. Gospa Izabel de Monte je naslednja za socialiste. Mhm. Samo pritisnite gumb. Hvala lepa. Danes bomo sprejeli rezolucijo za jasno vsebino. V tretjem tisočletju ne morejo nobeni državi še vedno izvajati mučenja, eh, izginotja in pa eh, kršiti človekove pravice. Evropska unija je prvi gospodarski partner Egipta. Ampak ne smemo si zatiskati oči, zaradi tega, ker tam se dogajajo nehumana dejanja. Giulio Regeri, eh, Regeni, mlad raziskovalec, je bil brutalno mučen, potem pa so ga ubili. On je bil sin te Evrope, ki temelji na eh, eh temeljnih svoboščinah in njegove pravice so poteptali z nogami. Nekateri so menili, da eh, bomo to pozabili, to, da eh, naš Evropski parlament ne namerava molčati. Mi bomo vedno zahtevali, da se pojasni ta umor. Egipčanske oblasti morajo po dveh letih še vedno podati jasen odgovor. To dolgujajo svojcem eh, Reginja, pa tudi 500 milijonom evropejcem. Sicer ne moremo eh, misliti, da je eh, Egipt dober partner in pa primerna destinacija. Hvala lepa, gospod Polčak je naslednji. Za udeljenje slova. Jaz se pripojujem k svim. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. Podpiram kolegice in kolegi, ki so govorili proti smrtni kazni in o specifičnih eh, primerih. Eh, bi pa eh, izpostavil vlogo diplomacije. Mislim, da imamo neke diplomatske instrumente, s katerimi bi lahko Evropska unija izvajala pritisk na egipčanske oblasti in preprečila takšen do, pre, dostop do smrtne kazni. Mislim, da je Evropska unija dolžna se boriti, postati pionirka na tem področju. Tukaj morajo postaviti pogoje za nadaljne sodelovanje. O tem um, govorimo Eh, povsod, da bi morali podpreti tiste države, ki kažejo pripravljenost za sodelovanje in eh, pogoj bi morala biti tudi smrtna kazen. Hvala lepa. Na koncu razprave bi eh, prosila gospoda Stiljanidesa v imenu komisije, da zaključi razpravo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dragi kolegice in kolegi. Evropska unija skrbno spremlja situacijo v Egiptu. Naše stališče glede smrtne kazni je jasno. Evropska unija je proti smrtni kazni v kakršnih koli okoliščinah. In pa ponoma se strinjam z vami, da To pomeni eh, nesprejemljivo zanikanje človekovega dostojanstva. Bojo na konferenci v Kajru glede človekovih pravic Evropska unija izrazila svojo zaskrbljenost eh, glede ravnanja egipčanskih oblasti. Šlo je za Zadnje usmrtitve več kot 20 oseb ponovno smo izpostavili naše načelno stališče proti smrtni kazi. Smrtna kazen se ne bi smela izvajati in morali bi vzpostaviti formalni eh, moratori, ki izvajanje usmrtitev, te sprejeti zakonodajo za odpravo smrtne kazen. kazni. Egipt mora odpraviti vojaška sojenja za civiliste, hkrati eh, eh, pa eh, mora ponovno postaviti ljudi, ki so jim sodili pred vojaškimi sodišči, pred civilna sodišča in jim soditi v skladu z mednarodnimi standardi pravičnega sojenja. Naj omenim še nekaj drugih stvari. Glede spletnih strani in organizacij za človekove pravice Evropska unija je izražala jasno zaskrbljenost glede blokiranja spletnih strani in pritisku na organizacije za boj za človekove pravice in zagovornike človekovih eh, pravic eh, v, na svetu, z pridružitvenem svetu. Julija 2017 je to izrekla. To stališče je bilo izraženo tudi v izjavi na svetu za človekove pravice pod točko 4, pa tudi na zadnjih pogovorih glede političnih zadev januarja prejšnji mesec. v Kajru. Egipt je seveda ključna partnerica za Evropsko unijo in uh, velik regionalni akter, zato je njegova stabilnost pomembna ne samo za vse egipčane, ampak tudi za celotno regijo, za Evropsko unijo in naše države članice. Prepričani smo, da demokracija, človekove pravice in eh, temeljne svoboščine predstavljajo ključne menike, da to dosežemo in eh, so ključne tudi za soočanje z izzivi, s katerimi se soočajo Egipt. Zato moramo pomagati Egiptu pri spopadanju z temi izzivi. To temelji na univerzalnih vrednotah in o tem redno razpravljamo z našimi egiptovskimi partnerji v okviru novih partnerskih prioritet, eh, ki so bile sprejete julija 2017. Eh, spodbujanje in varovanje človekovih pravic ter zagotavljanje vladavine prava predstavljajo vodilna načela za nas eh, pri zunanjem delovanju. Lahko od nas pričakujete, da bomo še naprej aktivno spodbujali in branili ta načela pri naših odnosih z Egiptom, kot to počinjamo z vsemi našimi partnerkami posod po svetu. Takšna je situacija vendar si prizadevamo pritiskati eh, pri teh zelo pomembnih vprašanjih. Najlepša hvala. Hvala lepa. Imamo sedem eh, predlogov resoluciji na to temo, s tem pa zaključujem to razpravo.